Hajajo še naprej tukaj v Evropski uniji in zato sem glasovala proti temu poročilu. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Zapisnik današnjega zasedanja bo na začetku naslednjega zasedanja potrjen. Če ne bo nobenih pripomb, potem bom resolucije, ki smo jih potrdili, posredoval na ustrezne službe. S tem prekinjam zasedanje in vsem želim lep vikend. Nasvidenje.